člen 211 odstavek 3 poslovnika je odbor za ustavne zadeve podal naslednje tolmačenje člena 166, 167 odstavek 1 in 195 odstavek 3 o poimenskem glasovanju. V členu 6b drugi odstavek in v členu 7 odstavek 3, 6 in 8 ne velja to vrstni postopek, ko gre za postopke omeniteti. To tolmačenje se spreme, če do naslednjega zasedanja ne bomo prejeli ugovora politične skupine ali vsaj 40 poslancev. Besedilo najdete na spletni strani. Gospod Ivari Padar je bil s dnem 7. aprilom imenovan za ministra za kmetijstvo v Estoniji. Gospod Halem Dezir je bil s dnem 9. aprilom imenovanj za državnega sekretarja za evropske zadeve v Franciji. Gospa